Cilj je, da dosežemo tudi enoten, uporabnikom prijazen digitalni enotni trg v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše besede. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. Gospe in gospodje, zasedanje se bo nadaljevalo jutri ob 9. uri in bo potekalo do 14. ure. Program pa je objavljen na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Ob koncu bi se še zahvalil vsem, ki ste ostali do te pozne ure. Hvala tudi tolmačem in konec današnjega zasedanja.